Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen. Ima kdo kak komentar glede zapisnika? Ali lahko zapisnik sprejmemo? Ja, ja, ja. Uh, the next item is the... Naslednja točka na dnevnem redu je zahteva za posvetovanje z odborom regij